Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Um Gre za sklep eh, sveta v zvezi z uvedbo začasnih ukrepov na eh, področju mednarodne zaščite v korist Italije, Grčije in Mačarske. Vloženi eh, so bili številni predlogi sprememb eh, stranke Evropa svobode in demokracije. Pri osnutku zakonodajne resolucije je ta skupina zahtevala ravno nasprotno od eh, tega, kar zahteva odločitev sveta člen 2, eh, prvi člen, peti predlog spremembe, glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremem besede. Prav tako poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 8D. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9D. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10D. Prav tako poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11D. Poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. In še predlog spremembe. 4. Poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu komisije. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 556 oddanih glasov, 370 za, 134 proti, 52 vzdržanih. Sedaj pa osnutek zakonodajne resolucije, predlog spremembe 3. Gre za skupen eh, predlog spremembe številnih skupin. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uvodna izjava 2. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In še predlog spremembe 2. Kdo je za? Zdržani. Sprejeto. Sedaj glasujemo o zakonodajni resoluciji in sicer bo glasovanje poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ja, konec glasovanja. Sprejeto. Dame in gospodje, zapisnike seje z dne 16.